Zdržani. Sprejeto. Zdaj pa še ustni predlog spremembe gospe Intfeld k uvodni izjavi B. Gospa Infeld, izvolite. Zdaj pa deluje, hvala. Hvala, gospod predsedujoči. Predlagali bi ustnijo spremembo, eh, kjer bi črtali to vodno izjavo, kajti sklicuje se na poročilo, ki, za katerega smo želeli, da bi bilo objavljeno. Či, objavljeno je bilo včeraj, tako da je po našem mnenju zdaj ta vodna izjava odveč. Ali kdo ugovarja temu ustnemu predlogu spremembe? Nihče. Potem zdaj glasujmo o ustnem predlogu spremembe. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Pomensko glasovanje o celotni resoluciji. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. potem je bilo poročilo potrjeno s 581 glasovi za. Ja, Nadaljujemo z naslednjo točko, pobuda Evropske unije za opraševalce, predlog spremembe dva, za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe deset, poimensko glasovanje, glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 12 za, proti, vzdržani, sprejeto. Prvotno. Lahko sicer preverimo, če želite. Preverjamo predlog spremembe 12. Konec glasovanja. Sprejeto. Se pravičujem. Prosim, da jasno pokažete, kako glasujete z roko. Nadaljujemo s odstavkom 11 v dveh delih. Prvi del za proti? Vzdržani. Sprejeto. Drugi del za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Odstavek 17. Prvotno besedilo za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Po 19. odstavku predlog spremembe 3 pomensko glasovanje. Glasujte, prosim. Geschlossen. Konec glasovanja. Sprejeto. Nadaljujemo s predlogo spremembe 11. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Predlog spremembe 4. Pomensko glasovanje. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. S tem je prvotno besedilo brezpredmetno. Nadaljujemo s predlogom spremembe 5. Za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe 6, pomensko glasovanje. Glasujte, prosim konec glasovanja sprejeto odstavek sedemindvajset prvotno besedilo poimensko glasovanje glasujte prosim konec glasovanja sprejeto predlog spremembe sedem za Proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog spremembe 8. Za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Odstavek 43 v dveh delih. Prvi del za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Drugi del za? Proti? Vzdržani? Sprejeto sprejet. Predlog spremembe 9. Za, proti, vzdržani, sprejet. Uvodna izjava P v dveh delih. Prvi del. Ne. Je že, je že mimo, smo že naprej. Torej, uvodna izjava P. Prvi del. Za, proti, vzdržani, sprejet. Zdržani. Sprejeto. Drugi del. Za. Proti. Zdržani. Sprejeto. Uvodna izjava Q, prvotno besedilo, prvi del. Kaj pravite? Postopkovno vprašanje ko, če nekdo hoče preveriti, ne morete tega kar ignorirati, tako tukaj ne moremo glasovati, to ni prav. Glasovanje je bilo povsem jasno, rezultat je bil jasen, tako da ni imel ta ugovor nobene verodostojnosti. Če bi bil sam negotov, potem bi pustil, da ponovimo. Nadaljujemo s prvim delom uvodne izjave KU, kdo je za? Proti? Kdo se vzdrži? Sprejeto. Drugi del. Za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Izvolite. Dvesto trinajst. président postopkovno vprašanje se mi zdi se mi da za elektronsko preverjanje ni pristojen predsedujoči. Če poslanec zaprosi za elektronsko preverjanje, ima pravico do tega, da se to tudi stori. Wenn Sie die Geschäftsordnung zitieren, muss ich Če morate citirati poslovnik, pa vas bom citiral jaz, da je pravzaprav odločitev predsednika tista, ki šteje. Nadaljujemo z uvodno izjavo U. Predlog spremembe 1 za. Proti. Zdržani. Sprejeto. Uvodna izjava AG. Prvotno besedilo za. Proti vzdržani, sprejeto. Sedaj pa glasujemo o resoluciji kot celoti za, proti, vzdržani, sprejeto. Najlepša hvala. Sedaj pa govorimo še, oziroma bomo glasovali še o omogočanju digitalne preobrazbe zdravstva in zdravstvenega varstva. Začeli bomo s predlogom spremembe dva za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe pet za, proti, vzdržani, sprejeto. Odstavek sedem, prvotno besedilo v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani sprejeto. Drugi del za, proti, zdo se zdrži, preverimo. Glasujmo, prosim. Konec glasovanja. sprejeto. Odstavek 8, prvotno besedilo, prvi del za, proti, kdo se zdrži sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Nadaljujemo z odstavkom 11, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto proti. Vzdržani. Sprejeto. Drugi del, poimensko glasovanje, glasujte prosim. Geschlossen. Konec glasovanja. Abgelen. Zavrnjen. Nadaljujemo z dvanajstim odstavkom, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za. proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe tri za, proti, vzdržani, zavrnjen. Prvotno besedilo v treh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejet. Drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjen zavrnjen. Tretji del za, proti, vzdržani, zavrnjen. Nadaljujemo s predlogom spremembe 4, za, proti, vzdržani, zavrnjen. Prvotno besedilo, prvi del za, drugi del, ah, proti, vzdržani sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejet. Sedaj pa imamo pred sabo predlog spremembe gospoda Brajerja. Gospod Brajer, izvolite. Hvala na četrt, podlagi četrtega odstavka 181. pravila bi v imenu zelenih uh, in Efe Guje prosil za ustni predlog spremembe k našim predlogom spremembe 6, 7 in 9, da popravimo napako. In tukaj naj bi samo uh, vnesli qualifier. Torej, črtali bi besedami or sodonomized iz naših a, uh, predlogov sprememb in to vpliva na a, dvakrat na predlog spremembe šest in enkrat predlog spremembe sedem in devet. In na ta način je eh, to potrebno, kajti na ta način bomo eh, poskrbeli za eh, zaupnost medicinskega zdravja in posvetovanje v zdravstvu. Hvala lepa. Ali kdo nasprotuje tem predlogom sprememb? ne vidim potrebnega števila poslancev. Ja, torej zdaj pa imamo potrebno število poslancev. Tako da te spremembe niso dopuščene. Prosim, gospod kolega. Gospod predsednik, v tem primeru na podlagi petega odstavka 180. pravila v imenu moje politične skupine omikam naše predloge spremembe 6, 7 in 9. Torej, ti predlogi sprememb so bili umaknjeni, sedaj nadaljujemo z odstavkom 23, predlog spremembe 8 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Odstavek 24 v dveh delih, prvi del za. Proti vzdržani, sprejeto drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Odstavek 25, prvotno besedilo v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejet, drugi del za, proti, vzdržani, sprejet. zavrnjen. Želite preveriti? To je bilo tesno, kajti leva stran ni pokazala, kako glasuje. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. sprejeto. Nadaljujemo z odstavkom 41 v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejet, drugi del za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog sprememba ena, za, proti vzdržani. Zavrnjen. Sedaj pa glasujemo o resoluciji kot celoti za, proti, kdo se vzdrži, sprejeta. Najlepša hvala. Prosim, da dvorano zapustite čim tiše, vsaj vsi tisti, ki ne bote po, o, obrazložili svojih glasov prosim, da to storite čim hitreje, tako da lahko čim hitreje tudi nadaljujemo z obrazložitvami glasovanja. liebe Kolleginnen und Kollegen. Spoštovane kolegice in kolegi. Radi bi začeli z obrazložitvijo glasov. Tako, da bomo kar začeli, začenjamo z eh, resolucijo o javnem diskriminiranju oseb LGBTI. besedo je, za besedo je zaprosila gospa Benjo Aurelija. Spoštovani kolegi. Homofobnih napadov je vedno več, fizični napadi in preganjanje so postali vsakdanji eh, izziv za osebe LGBTI, zato prosimo, da ukrepate proti temu. Nažalost pa se posvečate migracijski politiki. Um, v subsaharski Afriki je veliko držav, kjer je homoseksualnost eh, sodno preganjanja. In transspolne osebe so preganjane in enostavno gre za preganjanje strani eh, verskih fanatikov. Vi pa se zavzemate za nekontrolirane migracije iz teh držav, ki trpijo zaradi delovanja cerkvenih ustanov. Ja, ja, toliko eh, poslancev se je prijavilo k besedi, da prosim, da se držite omitve časa. Gospod Keleher. Zelo sem razžaloščen zaradi dejanj nekaterih držav članic eh, proti osebam LGBTI in rad bi izrazil solidarnost za teh oseb. Iz zgodovine je jasno, da ne smemo deliti ljudi na geto in da se razglasijo močja brez LGBTI je dejanje proti človeštvu. Osebe LGBTI morajo živeti v miru in svobodi in imeti iste pravice kot drugi državljani. In takšne države, ki preganjajo te ljudi, morajo premisliti, če sploh smejo zaprositi za članstvo v Evropski uniji. Na Irskem smo na referendumu izglasovali podporo za sklepanje zakonov istospolnih partnerjev in s tem smo zagotovili iste pravice našim prijateljem, svojcem in tako dalje. Res je sramotno, da še vedno nismo dosegli enakopravnosti povsod in zato je treba na to opozoriti. Gospod Bompar. Gospod predsedujoči, spoštovane kolegice in kolegi. Gazeta Polska, eden glavnih časopisov na Polskem, ki ga podpira polska vlada, je začela z um, razpošiljanjem nalepk območje brez LGBTI in da na teh območjih ni ideologije LGBTI. In uh, Polska ni sam izoliran primer obstaja tudi veliko drugih takšnih dejanj in homofobija je postala institucionalizirana in del politike in zato ne smemo pozabiti na tega. Homofobija je tudi del v zahodnih državah in napadov proti LGBTI je vedno več fizičnih napadov, umorov in tako dalje. Človekove pravice so univerzalne, neotoljive in napad na LGBTI eh, je, po, je enak kot na nasilju, na, enak nasilju nad ženskami, nasilju nad migranti in tako dalje. Napad na pravice je vedno napad na ostale. Zato um, podpiram to resolucijo, ki obsoja diskriminacijo LGBTI na polskem. Sedaj pa gospa Šila Riči, gospod predsedujoči. Člani skupnosti LGBTI na Polskem so dejali, da je sedaj kul um, cool in trendovsko biti nasprotnik LGBTI. -ja. PiS se je osredotočil na preganjanje zahodne ideologije LGBTI. -ja in eh, to so nadomestili s protesti proti migracijam. In eh, zato bi rada opozorila na fobijo proti podsaharskim osebam. Vi se samo odločite, za katero fobijo se boste zauzeli, proti enim ali proti drugim regionalna vlada, eh, regionalni vladi je PIS začel s preganjanjem LGBT in pred kratkim so politiki dejali, da je LGBTI nekaj nenormalnega. Gre za bovno manjšino, ki, ki želi nadvladati zdravi večini. V razpravi smo slišali, da Poljaki tolerirajo homofobijo. Gospa Roza Damato. Eh, sovražno ozračje, ki ga podpihujejo polske oblasti proti osebam LGBTI in napadi, tako fizični kot verbalni, na osebe LGBTI so nekaj nedopustnega. Ko gre za spodkopavanje človekovih pravic in temi soboščin, Evropski parlament ne, ne sme ostati križem rok. Zato podpiram to resolucijo in. Zato menim, da je nujno potrebno, da sprejmemo zakonodajo proti diskriminaciji in da se borimo proti takšnim držam, ki so sovražne do LGBTI. Evropska unija mora zaščititi pripadnite skupnosti na podlagi listenih temi soboščin in v skladu z uh, mednarodnim pravom. Resolucije takšne narave kaže na to, da obstaja veliko navarnosti in da moramo zagovarjati pravico do eh, tega, da ljubimo, kogar želimo. Evropska unija ni homofobna. Gospa Šojdrova. Gospod predsedujoči, kolegice in kolegi. Seveda razumem, da imajo invalidne osebe svoje pravice, ravno tako moramo zajamčiti drugim državljanom um, vse pravice in seveda sem proti diskriminaciji oseb LGBTI. To je v nasprotju z temeljnimi ustavnimi načeli in v nasprotju z načeli Evropske unije. Prepričana sem, da takšna dejanja kršijo tudi polsko ustavo, da se razglasi območje kot območje brez LGBTI in območje brez ideologije LGBTI lahko pripelje do sovraštva in do homofobije. S tem se ne strinjam. Istočasno pa menim, da gre tukaj za interno polsko vprašanje. Prepričana sem, da se bodo polski državljani zoprstavili sovraštvu in eh, proti temu, da se osebe LGBT imenuje za podpornike ideologije. Najlepša hvala, sedaj pa gospod Daniel Hennen. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Zopet imamo resolucijo, ki se imenuje resolucija, ki je resolucija vseh in da potrebujemo skupno evropsko politiko na tem področju in tudi o materinstvu. Zdi se mi seveda grozljivo, da vlade diskriminirajo osebe LGBTI. Sam sem bil podpornik v moji državi za istospolne poroke, vendar pa ne gre tukaj za to. Gre za to, da Evropska unija zlorablja svoje pristojnosti, da poeuropezirajo določeno vprašanje, kjer ni nobene pravne podlage za to. Takšne resolucije so bile zavrnjene zaradi tega, ker um, da se zato trdi, da je nekdo glasoval proti tej resoluciji, ker podpira homofobijo. Mogoče je verjeti v enakopravnost vseh državljanov, istočasno pa verjeti v svetost demokratičnih procesov. Najlepša hvala, gospod Džambacki. Gospod eh, predsedujoči, gospe in gospodje. Kategorično sem glasoval proti tej resoluciji zaradi tega, ker podpira LGBTI propagando v bratski državi Poljski. Evropska unija mora razumeti, da so v Evropski uniji še vedno države, kjer družina pomeni zakon med moškim in žensko, ki imata skupaj otroke. Evropska unija ima dosti več pomembnih vprašanj, ki jih mora rešiti in zato moramo pustiti družinske vrednote in tradicionalizme državam članicam. Zato, da se usiljuje ideologija LGBTI in da se vsiljuje obvezno strategijo za otroke, nas spominja na stare čase, ko so diktatorji začeli z usiljevanjem svoje ideologije. Približa se Božič in takšna ideologija ne dopušča. LGBTI ni ideologija. Gre za to, kdo so te osebe, ta resolucija govori o homofobiji v športu in nažalost se včasih to zgodi. Resolucija govori o tem, eh, da šport igra pomembno vlogo pri reševanju, preprečevanju homofogije, eh, homofobije. Pred kratkim smo imeli zelo uspešno kampanjo mavričnih vezalk v nogometu in sam sodelujem v delovni skupini pri konjskih dirkah za boj proti homofobiji. Na žalost pri športu velikokrat pride do homofobije, velikokrat pa je to prostor, kjer lahko zmagamo v bitki za enakopravnost in da homofobijo resnično odstranimo iz vseh igrišč za vedno. Najlepša hvala, gospa Fox. Sama sem se zdržala pri tej resoluciji, zaradi ker kriminalizirajo sovražni govor, kar je problematično in cenzorsko. Kdo se odloči, kdaj gre za sovražni govor? In Imamo tudi v Veliki Britaniji tiste, ki um, želijo spodbuditi transpolne osebe in od nas žensk zahtevajo, da zanikamo svoj spol in svoje telo. mislim, da ne pomagamo pri doseganju enakopravnosti zato, da se podvržemo vašim eh, zahtevam. Birokratske resolucije eh, niso način in eh, resolucije ravno tako ne bodo pridobile srca in misli naših državljanov. Najlepša hvala. Gospod Žil Lebreton. Gospod predsedujoči, sam sem glasoval proti tej resoluciji, zaradi ker menim, da se Evropska unija ne sme umešavati v notranjo politiko držav članic. In seveda sem proti diskriminaciji Evropskega parlamenta, ko gre za Poljsko. In eh, to je storil že velikokrat, sedaj pa obsoja nalepke, ki jih eh, delijo nekatere regionalne skupnosti, ker govorijo, da gre za območja brez eh, LGBTI. Seveda sem proti vsem vrstam diskriminacije na podlagi spolne usmerjenosti, vendar pa menim, da gre tukaj za nekaj drugega. Gre za kritiko mm, škodljivih ideologij. Kakorkoli že, mora Evropska unija s Polsko ravnati s spoštovanjem, ne pa da sprejema tako zelo stroge in brutalne resolucije. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Lopes Aguilar. Gospod predsedujoči, da smo s tako veliko večino sprejeli resolucijo, ki se bori proti sovražnemu govoru diskriminaciji na podlagi spolne usmernosti, Evropski parlament storil nekaj zgodovinskega in to v času, ko slovimo deseto obletnico Lizbonske pogodbe, ki pre poveduje diskriminacijo na pod, podlagi spolne usmernosti. Zato se mi zdi nezaslišano, da moramo tukaj poslušati v Evropskem parlamentu, da je homoseksualnost ideologija. To ne drži. Gre za pravico do tega, da ljubimo, ne, za, ne glede na to, če nas bodo zaradi tega morda diskriminirali, zato um, država članica, ki diskriminira te osebe, krši našo zakonodajo in temelje soboščine. Sedaj praznujemo obletnico Stonewalla in tudi obletnico. Uh, mednarodnega dneva invalidnosti, se moramo zavedati, da imamo še veliko dela pred seboj pri gradnji Evropske unije. Ko bomo zaključili strategijo 2020, se moramo usmeriti tudi na preprečevanje diskriminacije na podlagi spolne smerice v Evropski uniji. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Jackie Jones. Najlepša hvala. Podpiram eh, to resolucijo o javnem diskriminiranju oseb LGBTI na spletu ali zunaj spleta proti osebam LGBTI. Izražam tudi solidarnost pri boju oseb LGBTI po celi Evropski uniji. Strpnost in vključevanje je temelj Evropske unije in na podlagi tega smo zgradili Evropsko unijo in še naprej gradimo. Zato se moramo zoperstaviti kršenju pravic oseb LGBTI. Ne obstaja nobenega razloga za razgraševanje območij brez LGBTI Evropske unije, kjerkoli drugi. Moramo spodbujati vlogo izobraževanja za spodbujanje spoštovanja, spoštovanja človekov pravic in dostojanstva. To še posebej velja za deklice po Evropski uniji. Ravno tako moramo zaščititi prosto gibanje oseb LGBTI, pravi, moramo zaščititi pravice družinskih članov, oseb LGBTI in jih moramo zagovarjati in tudi razširiti v vseh eh, prostotrgovinskih eh, sporozumih. Moramo oceniti situacijo na tem področju in če so razmere slabe, sporozum enostavno ne sme biti. Najlepša hvala, eh, gospa Anderson. Sama sem glasovala proti tej resoluciji zaradi tega, ker ni homofobno, da podpiramo tradicionalne družine, ki jo sestavljajo oče, mati in otroci. Evropski parlament je zopet eh, pokazal, kako zelo se zazivamo za teater v Evropskem parlamentu. Eh, pravice ne bomo zaščitili tako, da sprejemamo resolucije v Evropskem parlamentu. Pravice homoseksualnih oseb okrepimo tako, da se zoprestavimo tistim, ki teptajo pravice LGBT. In ne gre za eh, stvar evropejcev, ki ščiti, um, ki bi um, zanikali pravice. Gre za milijone migrantov, ki prihajajo v Evropsko unijo, ki zagovarjajo homofobne ideologije. Zato moramo to enostavno preprečiti. Najlepša hvala. Sedaj pa. Gospa Anika Bruna. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Homoseksualne osebe trpijo zaradi kratenja mm, pravic in, in jih moramo zaščititi in ta resolucija mora Eh, se osredotočiti na to, ne pa enostavno samo obsojati por, eh, polsko oblast, ki ni neoliberalna, kar si želite vi. In gre za to, da se krivi populiste za homofobni govor. Uh, Ne govorite pa o tem, da je z porastom eh, islamistov povezana homofobija. Ni prav, da to vprašanje zlorabljate za širjenje vaše ideologije in da se zopet spravljate na polsko vlado, ki je bila demokratično izvoljena. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Joachim Stanislav Božinski panie przewodniczący! najlepša hvala gospod predsedujoči gospe in gospodje. kot notranji minister sem imel čast biti član vlade zakona in pravice vlade, ki jo sedaj napadate. Kot od levice poslušam, da polska vlada diskriminira osebe LGBTI, vam moram povedati, da kot minister za notranje zadeve skupaj s policijo in z drugimi oblastmi smo vedno zagovarjali in ščitili tiste, ki so se počutili ogrožene, ne glede na njihovo spolno usmerjenost. Vsak državljan ima pravico do tega, da se ga zaščiti, vključno eh, s homoseksualci. Zgrožen se nam tem, kar tukaj poslušam danes. Tudi Poljaki na levici so poskrbeli za to, da danes o tem razprava vedo, da to ne drži, da so to laži, da nihče na polskem ne diskriminira osebe LGBTI. To je Eh, gola laž. Prosim obiskovalce, da se ne oglašajo. Po poslovniku to ni dovoljeno. Sedaj pa ima besedo gospod Martin Horvat. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Rad bi izrazil podporo resoluciji, ki smo jo danes eh, sprejeli v zvezi z javnim skrinjenjem oseb LGBTI. Rad bi dejal gospodu Bžinskemu in njegovim konzervativnim kolegom, da je prav, da opozorimo na primere na polskem, kot je na primer, škofe, primer škofa Nemca v Varšavi, zaradi tega, ker ga preganjajo, ker je opravil bogoslužje za osebe LGBTI. S tem se krši temeljne vrednote Evropske unije, pravice vseb LGBTI so človekove pravice in te je treba spoštovati. Najlepša hvala. Sedaj gremo na naslednjo točko na dnevnem redu. E, gre za pošteno obdavčitev v digitaliziranem in globaliziranem gospodarstvu. Prva na vrsti je gospa Manu Obri. Najlepša hvala. Od leta 2002 Apple dolguje 16 milijard evrov Evropski uniji z naslova davkov. Multinacionalke se izogibajo um, davkom in, uh, Ko zahtevate, da se davki plačajo, multinacionalke enostavno zagrozijo s tem, da bodo preselili sedež v davčno oazo. Evropska unija ni uspela pri teh pravilih in zato je Evropska unija začela zgodovinskim eh, procesom v okviru OECD, da od multinacionalk zahtevamo eh, pravično obdočevanje in da plačajo svoje davke. Torej, zahtevamo minimalno davčno osnovo za dobiček pravnih oseb. Moramo sestaviti seznam davčnih oaz in preprečiti, da multinacionalke utajajo davke, državljani pa potem plačajo vse te stroške. Gospod Poljčak. Skušam biti zelo previden vsakokrat, ko govorimo o davkih. Ponavadi ne glasujemo o konsolidaciji davčnih osnov v Evropski uniji, zaradi tega, ker se mi sedanja situacija zdi zadovoljiva na tem področju. Vseeno pa ne bom umaknil podpore za to resolucijo, zaradi tega, ker je tradicionalna levica predlagala elemente, ki jih nismo sprejeli in to je skupno obdavčevanje. Digitalizirano gospodarstvo pa od nas zahteva ukrepe in na tem področju prihaja do največjih utaj in begov dobička v davčne oaze. In zato moramo digitalno gospodarstvo obravnavati celo, celovito in enotno v enotni Evropski uniji. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Miller. Kažem, že povinišmi. Gospod predsedujoči, podprl sem to resolucijo, zaradi tega, ker mislim, da moramo storiti vse za to, da se bomo uprli ustvarjalnemu računovodstvu. Evropski parlament in države članice lahko zagotovijo primerno obdavčevanje digitaliziranega gospodarstva in podjetij. Ne smemo dopustiti, da podjetja ustvarjajo ogromno dobička, potem pa ta dobiček ni obdavčen, zaradi tega, ker je njihov sedež drugot zunaj Evropske unije. Nažalost ne obstaja soglasja med državami članicami glede tega vprašanja. Mislim, da moramo sprožiti postopek za spremenjenje, spreminjanje pogod za to, da bomo lahko glasovali s kvalificiranjem. Pozdravljam pobudo. Dobro, da smo začeli razpravo v novem parlamentu o tej zapleteni temi. Žal nisem mogel podpreti te resolucije. To je zelo zapleteno vprašanje. Vidimo dokaze tudi na ravni OECD-ja da je treba najti rešitve za pošteno obdavčanje digitalnih podjetij. Naj bo jasno, pozdravljam vas trud, da bi imeli pošten davčni sistem v vseh evropskih državah. Podjetja, kot so ARI, so plačala, kar so morala. Ampak vidimo, da je veliko digitalnih podjetij, ki so mednarodna po samem značaju. Zato mislim, da moramo podpreti vse trud na globalni ravni, na ravni OECD-ja, da bi našli rešitve za te težave do konca prihodnjega leta enostransko delovanje Evropske unije bi lahko škodovalo globalni konkurenčnosti in to lahko celo mm, vidno kot napad na ameriška podjetja, kot neko maščevanje. Potrebujemo nadaljno konstruktivno razpravo, to bo pomembno v naslednjih 12 mesecih. Hvala punkt, nämlich die Rechtsstaatlichkeit. Najlepša hvala. Sedaj gremo na naslednjo točko. Pravna država na Malti po nedavni razkriti okoliščini mora Dafne Karone Galicije. Gospod Lopes Aguilar, gospod predsedujoči, danes zjutraj smo razpravljali v prisotnosti predsednice Evropske komisije von der Leyen in predsednika sveta Šarla Mišela v okviru desete obletnice Lizbonske pogodbe. In nekateri poslanci so se spraševali, zakaj svet ni upošteval razmer na Malti. Drugi so spraševali, zakaj se to ni zgodilo na Mačarskem in na Polskem. Edini način, da svet opravi svoje delo, je, da končno sprejme okvir pravne države, temeljnih vrednot in demokracije, kar smo sprejeli mi v odboru Libe, da bi dobili mehanizem, ki bo urejen in reden, s katerim bomo preverjali stanje pravnih države v državah članicah. Ni dopustno, da Mm, da v nekaterih državah ogrožamo regionalno in kohezijsko politiko in da imajo še vedno dostop do teh sredstev v državah, kjer kršijo načela pravne države. Gospod Tomc. Spoštovani predsedujoči, za besedo. Šokirana sem nad zadnjimi novicami iz Malte. Korupcija, zlate vize, računi v davčnih oazah stanje v tamkajšnji politiki je očitno še veliko slabše kot smo si predstavljali. da sledi umora novinarke vodijo v kabinet predsednika vlade je nezaslišano in vsak odgovoren politik bi v takih razmerah takoj odstopil. pred dvema letoma so moji kolegi nekateri socialisti malteško vlado poskušali celo opravičevati in to ravno tisti ki so na drugi strani kar tekmovali v tem kako bodo obsodili vlade ki ne pripadajo njihovi politični opciji imajo dvojna merila dvojno moralo. ampak korupcija politični umori nedelujoča pravna država se dogajajo tudi drugje zato pozivam komisijo da vzpostavi vse možne podlage za pošteno presojo stanja pravne države po vseh enakih kriterijih za vse pane predsedujoči jaz sem podprl to resolucijo ker mislim da je umor novinarke napačen v kontekstu demokracije evropske države članice to je to je grozen umor to je grozno kaznivo dejanje in to je treba primerno obravnavati Mi sicer nismo organ za preiskovanje in pregon, ne moremo posegati v neodvisnost sodstva na Malti, ampak potrebujemo spoštovanje vladavine prava. To so evropska načela, to so naše moralne obveznosti, da rečemo, ja, mi bomo nadzorovali, kako politiki, kako sodstvo preiskuje to, tako da bomo storili kar lahko, da bodo organi na Malti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 Seveda sem podprl to resolucijo. Gre namreč za to, da v demokratični državi je prišlo do uboja novinarke, umora novinarke in to je zaskrbljujoče, zato je vsekakor potrebno tvrstno resolucijo podpreti. Naj pa se osredotočim na osmi odstavek. V njem je zapisano, da če ne bo prišlo do reforme pravosodja, je mogoče sprožiti sedmi člen. Smo torej v situaciji, ko je prišlo do umora novinarke na Malti. Eh, prihaja pa vsakodnevno do dogodkov po Evropi, po Franciji. Eh, ljudje eh, protestirajo, ljudje so na ulicah v Barceloni, v Franciji, policija jih napada, ampak v takih primerih se sedmi člen ne sproži. Se pa sproži sedmi člen, ko gre za mojo državo, Poljsko, ki si prizadeva za reformo pravosodja pravosodje na polskem ni bilo reformirano že od eh, komunističnih časov. Najlepša hvala. Naslednja je, na dnevnem redu je pobuda Evropske unije o opraševalcih. Najprej gospod Kenner. Ja, gre za vprašanje, ki je ključnega pomena za javnost, za kmetijstvo, za eh, biotsko raznovrstnost in o vsem tem je bilo veliko govora v naših razpravah. Ampak eh, javnost je na to zelo pozorna in zato se moramo kot zakonodajalci na to uh, ustrezno, odgovorno odzvati. V mojem volilnem okrožju je ta teden bila spostavljena uh, eh, nova organizacija, ki se zauzema za dobrobit čebel. Združuje. Uh, Čebelarje in številne druge, ki se ukvarjajo s čebelami in si prizadevajo ozaveščati tiste in jih izobraževati, ki želijo spostaviti svoje čebelnjake. Uh, To vrstne pobude se pojavljajo po celi Irski in Evropi in ključno je, da ima nova skupna kmetijska politika tudi orodja za podporo čebelarjem. Morda so to zgolj sanje, ampak odlično bi bilo, če bi vsaka kmetija imela vsaj en čebelnjak. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospa Mela je naslednja. Najlepša hvala, predsedujoči. Podprla sem to besedilo, ki sproža alarm glede zelo zaskrbljujočih razmer pri opraševalcih v Evropi in po svetu. To besedilo eh, zahteva eh, okrepitev eh, ukrepov Evropske komisije iz junija eh, na področju eh, opraševalcev, ker so razmere res katastrofalne. Eh, Eh, izginjanje opraševalcev ogroža našo družbo, naše ekosisteme in našo biotsko raznovrstnost. Naše kmetijstvo je v veliki meri odvisno od opraševalcev, ki tu nudijo brezplačne storitve. Eh, to je torej neke vrste osnova za našo kulturo in gospodarstvo. Eh, po celih regijah izginajo, izginjajo insekti in opraševalci in mislim, da je prav, da prevzamemo kolektivno odgovornost in zagotovimo rešitve, ki bodo omogočile preživetje opraševalcem. Najlepša hvala, gospa Mihajla Šojdrova. Najlepša hvala, gospe in gospodje. Ne bom ponovila tistega, kar sem povedala v razpravi o tem poročilu. Želela bi se vam zahvaliti za to poročilo, gospa poročevalka. Eh, in čestitam vam, zelo sem vesela, da je Evropski parlament s tako široko večino podprl to poročilo, ki prinaša konkretne predloge glede vprašanja opraševalcev in čebel. Vsi se strinjamo, da je potrebno ukrepati, da ne gre zgolj za biotsko raznovrstnost. Gre tudi za naše kmetijstvo in sposobnost naših kmetov, da še naprej obdelujejo zemljo. Uh, upad števila opraševalcev pomeni tudi e, eh, niže letine. Kmetje ne smejo eh, veljati za nekoga, ki e, dela škodo, temveč jih moramo videti kot tiste, ki zagotavljajo storitve naši, našemu okolju in pokrajini. Veliko pesticidov bo potrebno upraviti in upam, da bomo e, našli ustrezne alternative. Najlepša hvala, gospod Ujeli. Najlepša hvala. Kot poročevalec v senci v imenu skupine socialistov in demokratov bi se želel zahvaliti vsem kolegom in kolegicam, da so podprli naš predlog in da so sprejeli besedilo o opraševalcih. Včeraj v razpravi sem podal številne argumente o tem, zakaj je potrebno to besedilo podpreti, zakaj je vredno podpore. Kaj ti v prvi vrsti gre tu za to, da je potrebno sprejeti novo zakonodajo. Za zaključek pa naj dodam še, da novi zeleni dogovor jemljemo zelo resno, ne samo v Evropskem parlamentu, ampak tudi kot e, posamezniki. Spremeniti moramo naše navade, spremeniti moramo naš način e, delovanja in naše prakse. In to velja tudi za naš odnos do čebel in opraševalcev. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Gospod Vondra. Najlepša hvala, predsedujoči. Pogosto izrekam svarila pred določenimi ideološkimi ukrepi. Pred desetimi leti je ta parlament sprejel biogoriva v imenu zelene ideologije. Rezultat pa je oljna ogrščica povsod češki premije se je s tem zelo obogatil in eh, to je bilo omenjeno tudi včeraj zvečer. Na naših poljih so uh, številni pesticidi, na milijone čebel in drugih opraševalcev pa zaradi tega umira. In ravno zato sem sam podprl to pobudo. Ne smemo pa pozabiti, da je med krivci za te razmere tudi Evropski parlament. Najlepša hvala, gospod Džambaski. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Dragi kolegi in kolegice, čebele in njihovo dobro počutje so pomembne ne samo za me in za mojo državo Bolgarijo, ampak za Evropo. Zato sem podprl snutek resolucije prepoved pesticidov je ključnega pomena, potrebujemo pa realistična pričakovanja. Če naši ukrepi ne bodo temeljili na znanosti, bo to kontraproduktivno. V besedilu se pojavljajo nekatera skrajna stališča. Nekateri pesticidi so varni in jih je mogoče razumno uporabljati. Zadnje študije kažejo tudi, da ne škodijo opraševalcem. Zaščititi moramo torej čebele po eni strani, pa tudi kmetovalce na drugi strani. Najlepša hvala. Ja, pospišil. Gospod Pospišil. Najlepša hvala, predsedujoči. Lahko zgolj ponovim, kar so že povedali kolegi. Na prvi pogled se ta tema zdi morda neprimerna za evropski dnevni red gre morda za neke vrste podrobnost, pa vseeno je ta tema zelo resna in pomembna in zato je dobro, da se tudi Evropski parlament ukvarja z vprašanjem opraševalcem in s potencijalno katastrofo, ki grozi evropskemu kmetijstvu eh, z vidika izgube čebel in opraševalcev. To ima lahko resne ekonomske posledice. Ravno zato sem podprl to poročilo. Kajti tudi sam si želim, da nehamo šibiti eh, evropsko kmetijstvo in da se izognemo eh, katastrofi. Najlepša hvala. Sledi omogočanje digitalne preobrazbe zdravstva in zdravstvenega varstva. Gospa Čov je prva. Najlepša hvala, predsedujoči. Digitalizacija zdravstvenega in zdravstvenega varstva je neizogibna. Napredek tehnologije, boljše poznavanje človeškega telesa in njegovega delovanja, vse to je prišlo na tako raven, da eh, je lahko naslednja revolucija na tem področju samo digitalna. Več kot deset odstotkov BDP Evropa namenja temu področju, zato gre za eh, zelo pomembno vprašanje vendar pa so tu številni izzivi, naprimer eh, zbiranje in, in obdelava podatkov, eh, upoštevanje znanosti, zato tu nujno potrebujemo varovalke.